za svet bo sedaj dobila besedo gospa ministrica Žanin eh, Henis Plasart. Prosim, beseda je vaša. Očivišče možeme hvile počekač. Dal vam bom nekaj minut. Za vami bo spregovoril komisar Han in potem pa sledijo govorniki v imenu političnih skupin. Tudi jaz bom spregovoril v tej razpravi. Upam, da me bodo nadomestili tu eh, pri predsedovanju. Če najdem nadomestilo, bom tudi jaz spregovoril. Gospa ministrica, prosim. Naj še enkrat eh, povem, da se eh, svet zauzema za č, eh, pristopni proces eh, nekdanje Jugoslovanske republike Jugoslavije. Vendar imamo kljub samo skrbi. Leta 2015 je nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija šla skozi močno politično krizo prišlo je do nazadovanja eh, sodne neodvisnosti prišlo je do nezaupanja v javne institucije sedaj je treba premagati to krizo in treba je zagotoviti da se bodo resno lotili teh, teh pomankljivosti eh, prišlo je do dogovora med političnimi voditelji eh, do dogovora za reformo mi smo zabeležili eh, tudi odlog parlamentarnih eh, volitev na 5. junij in sedaj bo pomembno, da vsi politični akteri izpolnijo svojo odgovornost in sprejmejo potrebne ukrepe. Potrebna je reforma medijev. Konstruktivni dialog v državi, to bo ključnega pomena za napredek. In očitno, verodostojne eh, volitve so potrebne, ker sodelujejo vsi državljani in stranke. To bo prvi veliki korak za odpravljanje krize. Tesno spremljamo eh, Eh, reforme v sodelovanju z uradom OVSE-ja. Evropski akteri tesno sodelujejo, pomagajo državi pri premagovanju politične krize. Eh, komisar Han je tudi zelo angažiran. Hvala lepa pa tudi eh, trije poslanci, gospod Weigel, gospod Howitt in gospod Kukan so zelo angažirani. Najlepša hvala. Eh, potrebne so temeljite eh, reforme pri javni upravi, zakonodaji, zašiti temeljnih pravic, svoboda medijev, boj proti korupciji. To je ključnega pomena za pot države v smeri EU pomembne so neodvisne preiskave. Eh, pri eh, vseh eh, očitkih, ki so bili izrečeni, treba je podpirati tožilstvo in Spomnimo se tudi Kumanova iz maja 2015, to je treba preiskati na objektiven, pregleden način. Migracije nekdanja eh, jugoslovanska republika makedonija si zasluži pohvalo eh, za eh, način kako se je soočila z migracijsko krizo. Na ob poti preko Zahodnega Balkana je bilo sprejetih veliko enostranskih rešitev. 18. februarja je svet ugotovil, da lahko samo skupaj razrešimo problem. Potrebujemo skupno evropsko rešitev. Eh, nekdanja Jugoslovanska republika eh, Makedonija kot naša sosednja država igra ključno vlogo v tem procesu. EU eh, e podpira nekdanju Jugoslovansko republiko Makedonijo pri krepitvi nadzora na mejah, pri upravljanju meja To velja za več držav članic, one to počnejo na bilateralni odnosi. Pomembni eh, so dobri sosedski odnosi. Potrebno eh, je najti eh, rešitev znotraj Združenih narodov, to je potrebno za stabilnost v regiji. Sedaj je pristopni proces na križišču in mi smo dali priporočilo eh, eh, oziroma in komisija je dala priporočilo, eh, da se začnejo pogajanja. Vendar potrebno je zagotoviti implementacijo nujnih reform. Svet bo se osredotočil na nekdanjo Republiko Makedonijo po volitvah. Politične vodje morajo sprejeti pomembne korake in spraviti državo na euroatlantsko pot. Hvala lepa, gospa ministrica. Sedaj pa za eh, komisijo gospod Han. Eh, dobrodošli, beseda je vaša. Prosim. Hvala lepa, gospod predsednik, eh, gospa ministrica, spoštovane poslanke in poslanci. Hvala lepa. Eh, ministrici za pohvalne besede v zvezi z našim delom eh, in tudi jaz se zahvaljujem gospodu vajglu gospodu kukanu in gospodu howittu eh, za njihovo intenzivno delo in skupaj z nami poskušajo in so poskušali doseči politični dogovor prejšnje poletje in nujno pomembno je da pomagamo nekdanji jugoslovanski republiki makedoniji da se sooči eh, s političnimi izzivi in politični dogovor mora eh, ostati živ tudi v mesecih potem. Eh, po obisku poslancev je sledilo pismo eh, delegacije eu in eh, veleposlanika združenih eh, držav in ta pisma pravijo, da niso uresničeni pogoji za volitve 24. aprila. Potem je prišlo do dogovora o odlogu volitev 24 aprila na 5. juni in zelo pomembno je, eh, da se je tu vključil Evropski parlament, eh, ki je odigral pomembno vlogo in upam, da eh, bomo lahko prisotni z opazovalci tudi na dan volitev. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil Afetu in poročeval poslancu Ivu Vajglu za resolucijo, ki eh, naj bi jo v kratkem sprejeli. Eh, ta eh, resolucija povdarja tudi naše glavne ugotovitve in Zadnje obdobje je bilo zelo težavno za državo in mislim, da je poročilo, komisije našlo pravo ravnovesje. Mi smo priznali, da eh, država dobro razvija tržno gospodarstvo, tudi eh, zagotavlja dobro usklajenost z akijem, se pravi sprejema prave zakone in strategije. Problem kot v vseh teh državah je eh, implementacija. In Eh, potrebna je politična volja za težavne odločitve in država je šla sedaj skozi eh, najtežjo politično krizo. Eh, največja opozicijska stranka je več kot eno leto bojkotirala parlament. potem prišlo je do objav posnetih pogovorov, v sistemu je veliko korupcije. In eh, tu v tej krizi smo imeli dvojni pristop. Najprej politični dogovor, eh, štirje politični voditelji so prišli do tega dogovora prejšnje poletje, to je bil pomemben korak naprej. Eh, določene dogovore so uresničili v dogovorjenem roku obžalujem, da je prišlo pri določenih eh, stvarih pa do zamud eh, in tu je potrebno eh, aktivno sodelovanje Evropske unije. Usporedno s političnim dogovorom iz junija lani smo predstavili vrsto potrebnih reform. Zlasti je treba urediti vprašanja pravne države. Eh, politična volja je ključnega pomena pri uresničevanju teh prioritet. Komisija eh, je pripravljena eh, priporočiti pogajanja pod pogojem, da se ustrezno izvaja politični dogovor iz junija preteklega leta. Mi stalno spremljamo ta eh, vprašanja in vam bomo tudi poročali o tem. Kot ste vi v svoji resoluciji že izpostavili, je medetična situacija krka v državi. Potrebni so proaktivni eh, eh, ukrepi in treba je vzpostaviti močnejše zaupanje med skupnosti in pregled okvirnega sporazuma iz Ohrida torej tu je potrebna revizija, pregled. Država je sedaj eh, tudi na frontni črti eh, eh, migracijske krize in mi bomo seveda pomagali državi v tem izzivu. Hvala lepa. Sedaj pa govornikom za politične skupine. Se pravi, poročilo o napredku za nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo 2015 za dve minuti dobi eh, gospod Weigel besedo. Prosim. Spoštovani predsedujoči, ministrica, draga Žanin, komisar hahn naj rečem takoj na začetku da se v imenu vseh treh kolegov prisrčno zahvaljujem za lepe besede ki ste jih namenili našemu sodelovanju bilo je veliko zadovoljstvo vsem nam sodelovati z vami gospod komisar resolucijo o makedoniji pripravljeno skupaj z odličnimi poročevalci v senci sekretariatom in kolegi ki so vložili približno tristo amandmajev bomo sprejeli v kritičnem času za to državo ne samo da predolgo čaka pred vrati evropske unije kot kandidatka ampak se prav te dni sooča z izzivom tisočev beguncev na mejah ki želijo v unijo po balkanski poti mi pa iščemo sredstva da bi to pot presekali pet junija bodo v makedoniji predčasne parlamentarne volitve s katerimi se bo zaključila politična kriza. če bodo volitve v skladu z demokratičnimi standardi potem bo čas da komisija predloži svet pa končno potrdi začetek pogajanj o vstopu makedonije v unijo pod enakimi pogoji ki so doslej veljali v procesu širitve. makedonija v veliki meri izpolnjuje pogoje iz acquisa izkazuje zadovoljivo gospodarsko stabilnost in rast je aktivna v razvijanju dobrososedskih odnosov in deluje proaktivno ko gre za vzpostavljanje zaupanja z državama s katerimi ima odprte probleme grčijo in bolgarijo. v resoluciji smo enako kot prej v poročilu komisije na katerega se odzivamo opozorili na probleme ki jih je razkrila afera s prisluškovanjem. dosledno razčiščevanje teh anomalij je v skladu s tako imenovanim pržino sporazumom zaupano posebnemu tožilstvu in je pogoj za vzpostavljanje zaupanja in funkcioniranje demokratičnega sistema v državi. enako velja za nujne reforme ki jih predvideva sporazum političnih strank ki je nastal s posredovanjem evropske unije komisije posebej komisarja hahna in ob sodelovanju diplomatskih predstavnikov zda in treh mediatorjev članov evropskega parlamenta. posebej bi podčrtal tudi potrebo po odpiranju medijskega prostora v skladu z načeli demokratičnega in kreativnega soočanja mnenj. spoštovani kolegi čas je da makedonija napravi nov korak proti evroatlantskim integracijam in moja skupina alde to podpira. predsedujoči žal mi je da ste poročevalcu mogli morali odmeriti samo dve minuti mislim da to ni posebno fer.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 Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Eh, drage eh, kolegice in kolegi, pozorno sem vas poslušala glede nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije. Ali veste, da so tam vzpostavili ograje, da so imeli solzivec, da so tam obupani ljudje, humanitarna kriza? Ali menite, da je tako ko stališče nekdanje jugoslovanske republike eh, makedonije spričo take težavne situacije ali ne menite da je treba to upoštevati eh, pri pogajanjih o pristopu te države hvala hvala lepa gospod vajgl eh, trideset sekund za odgovor Torej, eh, nisem eh, razumel vprašanja, naj uganem, eh, kar ste rekli. To je seveda velikanski problem za državo. Tu gre za velik problem na mejah. Evropska komisija in Evropa morata pomagati Makedoniji pri problemu na meji. Če je to bilo vaše vprašanje. Hvala lepa. Se vam zahvaljujem. Epomenos omilitis Hvala lepa. Sedaj pa naslednji govornik eh, za eh, skupino ELS. Ena minuta, gospod Kela. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospod komisar, eh, hvala lepa gospodu Vajglu za konstruktivni pristop in za ravnovesje, ki ga je dosegel pri tem kompleksnem vprašanju. Dejansko je Makedonija eh, kandidat skratka eh, za eu že dolg čas in dolgo časa je bila najbolj napredna eh, kandidatka eh, kar zadeva usklajenost z akijem žal pa je prišlo do blokade v svetu dolga leta Treba je torej najprej vzpostaviti stabilnost in delovne eh, odnose med različnimi političnimi akterji akteri treba je zagotoviti svobodo tiska eh, v eh, tej družbi to je pomembno eh, za verodostojnost bojkotiranje parlamenta seveda tudi ni skladno z demokracijo Eh, nove volitve bodo pomembne za vse nas in mi pozivamo eh, vse naj se držijo dogovora, eh, ki je sprejet po Komanovem. Hvala lepa, sedaj pa za SND gospod Howitt. Eh, sedaj sem tako poročevalec v senci kot tudi medijator za to državo. In še nadalje sem zavezan, da se eh, učlani eh, v Evropsko unijo. In z veseljem se, sem se tudi pridružil kolegom in smo zgladili morebitne razlike med nami, med to medijacijo. Eh, na glasovanji eh, jutri bomo posredovali nekatera jasna sporočila in bilo je povdarjeno danes popovdne, da je Evropska eh, komisija podala konkretne predloge za to, da, se, da vse sloni na tem sprejetem sporazumu in zato je bila dana podpora in lahko upamo, da bo tudi Evropski parlament to podporil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 in glede pogovorov, eh, ki so bili prejšnji eh, mesec, je bilo rečeno, da ne sme biti nobenih novih eh, reform, predne ne pride do sporazuma. In seznali smo se tudi z dejstvom, da to naj ne bi bil del kakršnega koli sporazuma in danes popovdne smo to ponovno slišali. In, Potrebno je reči, da um, se mora napredek eh, na reformah nadaljevati, kajti dejstvo je, da je tu prišlo do težav. Po, eh, imenovanje posebnega toživca za obravnavanje eh, različnih eh, zadev pa kaže na to, da ni dobila potrebnega, da ni eh, uživala potrebnega eh, sodelovanja, ki bi ga eh, potrebovala. Jaz sam in moja skupina se ne bomo pridružili tistim, eh, ki eh, so Eh, ki skušajo eh, napasti to državo zaradi begunske krize. Eh, menimo pa, da mora priti do ustreznega odziva, vendar pa je naše sporočilo danes večer ostro in sicer, da politiki še ne kažejo in ne prevzemajo odgovornosti. To ni sporočilo, ki je namenjeno Makedoncem, temveč politikom politikom. In potrebno uh, vedeti morate, kaj želite in potem si zagotoviti, da si tega želijo tudi ljudje. Hvala lepa. Gospod Hovit, uh, gospo, uh, gospa Sakorava uh, zaproša za vprašanje v okviru modrega kartona. Imate 30 sekund. Eh, gospod Howitt, ta resolucija govori o tem, da komisija, svet in parlament, da so si vsi trije edini, da kar zadeva eh, pogajanja eh, za učlanitev, bodo ta odvisna od poročila o doseženem napredku in reformah. Kje pa ste to videli? Gre za vaše dopolnilo in svet 15. decembra v 38. odstavku oziroma točki eh, govori samo o mnenju komisije, ki se nanaša na začetek pogajen. To samo po sebi, sebi pa še ne pomeni njenega strinjanja. grškim prijateljem bi eh, reč, rekel kot, eh, kot eh, sledi. Za Makedonce ne sme nič takega biti izgovor, da ne nadaljujejo z reformami in z napredkom. Vse to je v interesu vaše države, v njihovem interesu in v interesu Evrope. Hvala lepa za eno minuto. V imenu EKR dajem besedo gospodu Džambackiju spoštovane kolegice in kolegi, spoštovana gospa ministrica, gospod komisar. Zahvaljujemo se gospodu Vajglu za pripravo tega poročila. Sem eh, eh, bolgar in tudi mi podpiramo to zamisel članstva Makedonije v, Makedonije v Evropski eh, uniji, vendar pa je, obstaja tudi določen časovni okvir, ki ga je potrebno spoštovati. Lahko rečemo tudi, da je prišlo do nazadovanja v tej državi glede eh, nekate, izvajanja nekaterih reform in nobenega dvoma je, da Makedonija ne bi smela uporabljati eh, svojega imena eh, kot pretvezo mora poskrbeti za eh, svoboščine svojih ljudi, eh, ne bi smela posegati po sovražnem govoru in kar je zelo pomembno tudi je izboljšanje dobrososedskih odnosov. To mora iti skupaj z reformami. Ali sprejemate modri kartan gospoda Canja? Imate besedo za 30 sekund. Najlepša hvala. Spoštovani poslanec, prihajate iz sosedske regije Makedonije in eh, to besedo ste imenovali Makedonija. Govorili ste eh, tudi o vsem. O, tudi o vseh nasprotovanjih glede imena ali se lahko Fajrom učlani v Evropsko unijo ali eh, se bo Makedonija učlanila v Evropsko unijo. Mislim, da, bo, da je to pomembno vprašanje, ki ga je potrebno razrešiti. Spoštovani kolega, Bolgarija je bila prva država, ki je priznala neodvisnost Makedonije s tem imenom, kajti zelo dobro vemo, da nekateri kolegi tega ne sprejemajo, da pravijo, da moramo državo eh, imenovati nekdanja Jugoslovanska republika, mi sami pravimo Makedonija in eh, to je tudi ime, ki ga bom uporabljal glede te točke. Dovolite, da vas kot predsedujoči spomnim na sklep Evropske parlamenta. Kaj ti gospod Šulc je 19. februarja poslal dopis, eh, naj vam to preberim eh, v angliščini. Eh, ko gre za uporabo imena, za, eh, za naprimer v administrativne eh, namene in podobno, potrebno je uporabljati ime Fajrom oziroma nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija. Sedaj ima besedo gospa Sako Rafa. Spoštovani kolegi, poudarila sem že, da je večina vas opozorila na negativne, nekatere negativne rezultate. In eh, komisija je dejansko potrdila, da obstaja sistematični eh, deficit eh, na nekaterih področjih. Ob upoštevanju političnega sporazuma in pa uh, kopenhaških kriterijev, ki se nanašajo na svobodo izražanja, svoboda tiska, potem neodvisnost pravosodja in tako dalje. In vse to so področja, kjer eh, ta država še ne deluje eh, skladno z akijem. In vsak dan krši, krši različne mednarodne konvencije za zapiranje meja, potem tudi eh, z upoštevanjem nekaterih kvot in tako dalje, tako da lahko vidimo, kako ravna partner. Tu ne gre za bilateralno vprašanje ehm, z Grčijo, gre za med, odprto mednarodno vprašanje. Edini pristop pa je, da se nadaljuje s pogajanji pod pokroviteljstvom Združenih narodov. Ta rešitev pa eh, mora biti del dobrosesedskih odnosov, to je namreč bistven element za stabilizacijo za v okviru širitve in na ta način krepijo tudi mir in stabilnost. In eh, Turčija, ki deluje v interesu nekaterih, eh, vse to, kot vemo, lahko pripelje tudi do tragičnih rezultatov. Eh, sedaj pa gospod Meserič, za minuto in pol. Uh, Hvala. Gospod predsedujoči, gospa ministrica, gospod komisar, poročevalec je še enkrat sjajno opravil svoje delo, kot ponavadi. Ta resolucija eh, si zasluži podporo celotnega parlamenta. Eh, Zelo eh, na dolgo bi lahko govoril, spoštovani kolegi, o eh, tem sporazumu, potem o nujnosti izvajanja nekaterih reform in tako dalje in potem iskanja poti za sodelovanje v interesu nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije in tudi v interesu eh, Makedoncev. In to bi je vse res. Kar pa želim povdariti je, da mi, Evropska unija, tudi imamo svojo odgovornost. In to se ne, naša, ne, ne nanaša zgolj na ime in nesposobnost sveta, da pride do pogosto omenjane rešitve za begunsko krizo, je samo eno od elementov, ki prispevajo k krizi. In eh, potem eh, Eh, tu je bilo govora tudi o posebnem obdobju, ki bi bilo, eh, ki bi bilo eh, potrebno za premostitev teh problemov. Vse to je pomembno, pomembno prispeva k, k situaciji v celotni regiji. Le to pa vse bolj izgubljamo, lahko rečemo, z vsakim dnem in eh, lahko rečemo na koncu koncev, da je to pravzaprav slaba ideja. Hvala lepa. Eh, sedaj pa za eno minuto eh, dajem besedo gospodu Korav. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Leta 2004 se je začela makedonska pot v smeri Evropske unije, potem je bilo to prekineno eh, zaradi eh, zaustavitve oziroma upočasnitve demokratičnega eh, pristopa. Eh, sedaj je naša naloga, da eh, Makedonijo eh, popeljemo nazaj na to pot. Potrebna je reforma medijev in sicer svobodnih medijev, potem eh, učinkovit boj proti korupciji na, na različnih ravneh, potem tudi eh, eh, urad posebnega tožilca, ki mora imeti na voljo ustrezne pogoje za delo hkrati pa potrebujemo tudi volilno pripravljenost pred temi volitvami. Upamo lahko, da bo kratkoročno na vseh tih področjih možno zagotoviti demokratičnost Makedonije, eh, da bo to postala država, s katero lahko sodelujemo. Hvala lepa. Hvala lepa. Eh, gospod Bej ima besedo za eno minuto v imenu EFDD. No, vidimo eh, lahko. Eh, Ponovno lahko ugotovimo, da si poročila v Evropskem parlamentu sledijo in da so si zelo podobna. Eh, tu eh, vključevanje v NATO, naprimer, eh, čeprav sedaj ni več utemeljeno, Eh, glede na to, da ni več Varšavskega pakta. In 22. člen resolucije govori o eh, upoštevanju modela eh, in sicer tudi na področju enakosti spolov, vendar pa je ta koncept gre prikazan koncept, eh, ki je precej neopredeljen eh, koncept. Potem je tu govora tudi o Romih, ob tem pomislimo na njihovo glasbo, ni pa nobene besede, naprimer o Albancih v Makedoniji. In eh, njihovo število je vse večje in eh, to pravzaprav eh, tudi ogroža stabilnost države. In na mejah eh, te države eh, je prišlo do nasilnih, nasilnih uporov maja eh, lani. In eh, zato eh, sam pa bi pozdravil nedavne ukrepe, ki jih je sprejela makedonska vlada. In Žorž Ivanov, predsednik, pa je izkazal več zaupanja odgovornim Budimpešta kot Bruslju. Hvala lepa. Besedo ima gospod Zareno Nopulos, neodvisni poslanec, za eno minuto. Menim, da je to vprašanje nekdanje Makedon, eh, Jugoslovanske republike Makedonije, vprašanje, eh, ki se nanaša na ukrepitev tega poglavja, eh, kjer naj bi eh, se prikazovalo tudi soočanja, soočanje z ruskimi eh, interesi. Eh, postopki so se začeli z državljansko vojno eh, in države, protektorati, zapiranje, zapiranje balkanske poti in Balkanskega koridorja in eh, vse to predstavlja blokado. In na ta način Eh, potem prihaja do eh, irendetizma in vse to pre, ponovno, pre, eh, vse to preobraža Balkan v sod smodnika. Tu so antagonizmi, tu je tudi revščina. Gospod Preda, eno minuto. Gospod predsedujoči, kot vsi vemo, je Evropska komisija izločila besedico napredek konec decembra lani e, v povezavi z državami kandidatkami. Menimo, da pri večini držav to ni do, dobra odločitev, v primeru Makedonije pa se nam zdi umestna. Kajti politični razred je tisti, ki je odgovoren za te razmere, tisti, ki pravzaprav gojijo bojkot. Nekateri eh, izmed naših kolegov pa jih pri tem spodbujajo. In glavna značilnost eh, in zavračanje eh, dialoga kaže na to, da je Makedonija v, eh, ne, v stalni krizi vs politični razred bi pravzaprav moral prevzeti odgovornost, ki jo je sprejel. Gre za zaveze, ki so bile dane že na začetku. Kako hitro, naprimer, so eh, socialisti nehali spoštovati dane zaveze. Vaš čas se je iztekel. Gospod predsedujoči, in vendarle ste nekaterim omogočili, nekaterim kolegom to omogočili, ne vem, zakaj mi ne pustite, da vsaj sklenem. Gospod Preda, prekoračili ste svoj čas, spoštovati eh, ga morate, prosim, če sedate. Privilegirate kolege iz vaše skupine, to je vaš način delovanja. Bil sem pravičen do vseh, dal sem vam minuto več, prosim, če ne zlorabljate mojega eh, potrpljenja. Leta 2015 smo že lahko ugotovili, da se ta država sooča z velikimi izzivi in eh, sedaj eh, moramo eh, pravzaprav. Eh, moramo videti to pripravljenost za spremembe. Kar je resnično sedaj pomembno, je, da ljudje lahko uh, volijo in da pridejo do demokratičnih volitev. Uh, potrebno je zagotoviti, zajamčiti neodvisne, svobodne medije e, in e, torej svobodo medijev, to je odločilnega pomena tudi za vidika možnega e, vstopa v Evropsko unijo. Vendar so problemi na vseh teh področjih, poleg tega je še, smo še priča temu ogromnemu toku beguncev. Torej izzivi so zelo veliki za Makedonijo, da se lahko z vsemi temi izzivi sooči. To je ogromna naloga. Potrebno pa je zagotoviti, da bo država sprejela vse eh, potrebne ukrepe za eh, organizacijo demokratičnih volitev junija meseca. Gospod Marjas ima besedo. Gospod predsedujoči, Več kot 15 tisoč beguncev se je znašlo eh, na meji, kjer so sedaj blokirani zaradi zaprtja eh, meje. Eh, gospod Han, nobenega ukrepa niste sprejeli, da bi prisilili skopje, da sprejmejo svoje zaveze, ki izhajajo iz mednarodnega prava kršili so tudi teritorijalno celovitost Grčije, eh, potem eh, posegli so po sovzivcu in tako dalje eh, proti Berguncem, zato da se ne bi približevali meji in oviram na meji oziroma ograji na meji. Uporabljali sta besedo Firom in ne Makedonija kajti eh, Združeni narodi eh, priznavajo eh, to državo pod imenom nekdanja Makedonska, Jugoslovanska republika Makedonija. Hvala. Predsedavajući, želim pri... Besedo dajem gospodu Jakovčiću. Najlepša hvala. Čestitam gospodu Vajglu za odlično opravljeno delo in eh, tudi na sprejetju dopolnil, ki se nanašajo na članstvo Makedonije v NATO in eh, tudi eh, začetku pogajanj z Evropsko unijo. Lahko upamo, da bodo našli skupen jezik glede najrazličnejših tem. Poleg tega bi eh, še rekel, da podpiram to, kar pravi poročilo, kajti vem, kako pomembno je za Makedonijo, da lahko vstopi v Jadransko-Jonsko regijo, tako da sprememo med se to državo, ki potrebuje našo pomoč. In gospod Kan, pozivam vas, da naredite vse, da bi teh 15 tisoč ljudi, ki so ujeti na meji med Makedonijo in Grčijo, dobilo pomoč in da razrešimo to eh, nedopustno nedopustno situacijo. Besedo ima gospod Karver za eno minuto. No, eh, Makedonija je diplomatski eh, eh glavobol od eh, eh, kar se je ta postopek začel. In Makedonija mora eh, delovati skladno z varnostno eh, varnostno eh, politiko. In eh, zdi tudi se, da ne glede na to, da imamo stalni sedež eh, v varnostnem svetu Združenih narodov, da tam nimamo, ne naletimo na pravi posluh. In Tu so e, države članice, ki e, se pogosto ne strinjajo in e, kjer, med katerimi so razlike zaradi imena naprimer, in podobno. Združeno kraljestvo pravzaprav ni deležno, nobe, ni deležno drugačne obravnave. Hvala lepa. Carver, Najlepša hvala, gospod Karver.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 Eh, Gibraltar ni sicer del te debate. Kakšen vzvod pa bi imel proti madridski vladi eh, imela Velika eh, Britanija? Naprimer, če se vsi Gibraltarci odločijo za, za to, da ostanejo v Združenem kraljestvu in to, da ostanejo v Evropski uniji, je edini način, da se to mejo obdrži odprto. Prosim za vaš komentar. Thanks. 30 sekund za odgovor. Ne bodite dvolični, prosim. E, Španija nima več ozemelj v Maroku, ne smemo biti glede vseh teh vprašanj hipokritični. So še druge mednarodne organizacije kot Varnostni svet Združenih narodov in smo stalni člani Varnostnega sveta, tako da imamo tam priložnost, da ščitimo britanske interese. Pa tudi Gibraltar. Eh, kajti smo uh, velika trgovinska nacija na tem svetu. Sedaj dajem besedo gospodu EPD del IOSU v imenu neodvisnih oziroma neodvisnemu poslancu. poročilo gospoda Vajgla omenja eh, državo pod imenom Makedonije, kar je kršitev dogovorjenega. Temu bi se bilo potrebno izogibati. To poročilo odraža tudi eh, zahteve Skopja kjer se stranke ne morejo dogovoriti o volitvah in stalno e, eh, predstavljajo datum volitev. Nihče ne ve, ali bo eh, postopek resnično demokratičen, poleg tega vlada v državi korupcija, ni neodvisnega sodstva, e, ni neodvisnih medijev in imenovanje posebnega e, tožulca na to kaže. Eh, in Skopje eh, tudi eh, krši. krši pravzaprav tudi določene dogovore s tem, ko zapira meje. In tu so tudi tendence, ekspanzionistične tendence v smeri Grčije. In ni ali želimo da prosim, če vaš čas se je iztekel, prosim, če prekinete. Za eno minuto dajem besedo gospodu Kukanu. Gospod predsedujoči, iskrena hvala gospodu Vajglu za njegovo poročilo. Makedonija je v težkem položaju in eh, politične krize še ni konec. Skupaj z begunskimi eh, tokovi eh, pa eh, je eh, ranljivi položaj, v katerem je država še večji. Potrebuje našo podporo in eh, integracijski proces eh, za. Eh, vstopanja v Evropsko unijo je pomemben. Če želimo zagotoviti napredek, potem je potrebno v polni meri izpolnjevati politični sporazum iz lanskega leta, vključno s pripravo poštenih volitev in izvajanje prednostnih nalogov, nalog najnujnejših reform. E, Makedonija še vedno čaka, že več kot sedem let čaka na pogajanja. In soočena s temi izzivi, bo morala še podvojiti napore na tej evropski poti s pomočjo Evropske unije. Hvala. Hvala. Picula. Hvala lepa, čestitem eh, gospodu eh, Vajglu za prikaz eh, te, eh, to, tega turbulentnega leta za Makedonijo. In eh, res je, da najprej, da eh, na nekaterih področjih ni eh, konkretnega napredka. Prosim. Prosim, če lahko prekinete, kajti trenutno ni, tako se zdi, tolmačenje v angliščino. Začeli. Prosim, če začnete znova. Čestitam kolegi Vajglu za ta prikaz turbulentnega obdobja za. Makedonijo. Eh, gre za enaka priporočila in tako dalje, vendar brez konkretnega napredka. Politične razmere pa so se v državi še zaostrovale. Zato podpiram eh, ta tako imenovani eh, sporazum iz Pržena, Vendar pa je tudi res, da obstaja tveganje, da bodo nekateri eh, problemi postali kronični eh, problemi. Makedonija je ena eh, najbolj izpostavljenih držav. To je majhna država, obremenjena je z notranjimi konflikti in obkrožena z turbulentnimi pretresi eh, v sosednjih državah. Eh, tu je potem tudi korupcija, eh, prepletanja najrazličnejših državnih dejavnosti in tako dalje. In nadaljno odlaganje reform bi lahko ogrozilo evropsko perspektivo te države. Gospod Kristoforos, imate besedo. Sledim tej razpravi in obžalujem, da parlament ne spoštuje sklepov eh, Združenih narodov, kar zadeva ime te države in namesto, da uh, uporabljajo ime nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija, govorijo o Makedoniji, Tito je oblikoval novo uh, nacijo v tistem času, uh, uporabljeni so bili grški simboli, ne bi smeli usiljevati ime, ki je čisto grško ime, odraža grško civilizacijo, grško zgodovino, sedaj pa eh, se skuša usiliti to ime in govoriti v imenu Tita. 30 sekund imate za odgovor, gospod Piculo. No, razumem vašo občutljivost za to temo, vendar pa naj povem, da imamo v mednarodnem političnem komuniciranju Makedonijo, ki je priznana eh, v okviru svoje eh, ustave in pa eh, imenom, ki, ki se uporablja eh, drugače in sicer kot nekdanja Jugoslavanska republika Makedonija jaz se bom še naprej posluževal, posluževal tega imena. Gospod Črnecki. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, zahvaljujem se gospodu Vajglu za odlično poročilo in cenim tudi delovanje gospoda Hana ko gre za to počasno širitev, čeprav je res, da druge možnosti ni. Menim pa, da Makedonija, no se popravljam, nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija, da je del evropske civilizacije in Skopje, Skopje pa se nahaja v Evropski uniji. ne bi si želel, da eh, ti problemi, da te probleme z demokracijo eh, pravzaprav uporabljamo eh, potem, da to vpliva na naš pristop k učanevanju Evro te države. Hvala lepa. Thank you, Mr. President, dear colleagues. I believe free. Gospod McAllister, hvala. Eh, gospod predsedujoči, mislim, da je troje ključno, da bi lahko Makedonija spet stopila nazaj na ustrezno eh, pot. Potrebno je polno izvajanje njihovih zavez, to mora potekati eh, dosledno. Potem to velja tudi za volitve. Te volitve morajo biti demokratične in poštene, sicer pa nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija potrebuje podporo Evropskega parlamenta in upamo lahko, da bo ta resolucija pomembno prispevala k temu, da se obdrži to državo na dobri poti v veliki meri zahvaljujoč eh, poročevalcu gospodu Ivu Vaglu. Gospa, fr, eh, gospod Franculica ima besedo. 23. Eh, februarja je bilo odločeno, uh, in, uh, odločeno, da bodo volitve junija meseca. Vendar pa lahko rečemo, da to predstavlja tudi zgrešeno politično uh, priložnost. Trdno sem prepričan, da bi si morale vse politične stranke v Makedoniji prizadevati za zgodnje eh, oziroma eh, eh prelimi, eh, predhodne volitve. Vendar pa je, so potrebne tudi reforme. hkrati pa je eh, potrebno delovati konstruktivno, taka mora biti drža tudi, eh, tudi Grčije in eh, Bolgarije. Hvala lepa. Gospod Frunculica, modri karton v imenu gospe Spirakis. Izvolite, imate besedo. 30 sekund, hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pozorno sem poslušala eh, razpravo o teh bilateralnih vprašanjih v regiji. Vprašala pa bi vas naslednja. In to eh, se nanaša po podatkih eh, novinarjev brez eh, meja. Je eh, Eh, tu ugotavljamo, da je Makedonija povsem na repu Evrope glede zakonodaje, ki se nanaša na svobodo medijev oziroma eh, svobodo. Eh, izra, svobodo tiska. Ali vas ne skrbijo kršitve tako pomembnih eh, meril in sicer za državo, ki želi dobiti datum za vstop v Evropsko unijo? Imate 30 sekund za odgovor. Najprej je potrebno zagotoviti, da Makedonija eh, izpolni eh, vse pogoje, vendar pa ne sme, eh, ne sme tukaj ostati sivih lis, kajti če želimo zagotoviti prihodnost eh, organizacije, ki pravimo Evropska unija, je to zelo pomembno. Pomembno za vse nas. Hvala lepa. Sedaj pa ima za eno minuto besedo gospod Tenok. Država bi eh, lahko, državi bi lahko v veliki meri eh, koristilo eh, članstvo v Evropski uniji in v NATO zato, da lahko še naprej napreduje, da lahko zagotovi napredek svojega, svojega gospodarstva in pozivamo države članice, da iščejo rešitve in kompromise zlasti to nesrečno vprašanje imena. Potem eh, so tu eh, te prihajajoče volitve junija. Vse to je še posebej občutljivo, zlasti eh, glede na občutljive odnose, ki so bili vedno karakteristični za to državo. In nobenega časa ne smemo več izgubljati v tem že tako dolgem procesu. Ne bi si želel, da pridemo do točke, ko bo Makedonija še naprej samo država eh, kandidatka, obkrožena pa bo z državami, ki so v Evropski uniji. Hvala. Hvala, gospod Tenok. Gospod Plenkovič ima za vas modri karton, ali to sprejemate? Gospod Plenkovič, 30 sekund imate na voljo. Hvala lepa. Hvala, gospod predsednik, kolega Tenok. Rekli ste, da ste za pristop in pogajanja z Makedonijo. Glede na vaše poročilo Črni gori, kaj menite o članstvu države v NATO in drugo? Ali menite, da je komisija dala dovolj finančnih sredstev na voljo, da bi se rešila ta težka humanitarna situacija na meji med Grčjo in Makedonijo, kajti ta situacija je vedno bolj problematična vsak dan? Hvala. Kjer je tano, kaj hete Gospod Tenok, 30 sekund imate za odgovor. Ja, to ni neposredno povezano s Črnogoro, sicer sem tam res poročevalec. Črnogora nima teh mejnih pritiskov, s katerimi se sooča Makedonija. Mislim, da imamo 700 milijonov evrov tu, ne vem, ne spomnim se te številke, nisem tam odboru, ampak to je bilo opredeljeno v okviru pomoči. Makedonija je pod velikimi pritiski zaradi zaprtja meje. Ampak sam menim, da ne moremo imeti neomejenega števila migrantov. Potrebujemo dogovor. Pogledali smo si dogovor s Turčjo, upamo, da bo to sedaj učinkovito pri upočasnitvi tokov in upam, da se bo Zahodni Balkan soočil s tem in da bomo imeli program s Turčjo, ki bo omogočil tem ljudem, da ostanejo taboriščih v Turčiji, Libanonu in Jordanu, tako da ne pridejo vsi v Evropo preko Balkana. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospod Kefalođani za minuto. Hvala lepa. Tu je kar nekaj težav pri pogajanjih med Evropsko unijo in Skopjem. Tu vidimo velik demokratični deficit, ki obstaja na tem področju. Gospod predsednik, Spoštovanje meril iz Kopenhavna je nekaj, kar želimo doseči. Merila iz Kopenhavna so vsebovana tudi v sosedskih odnosih, tudi to je pomembno. Poročilo Evropske unije je povdarilo, da je tu prišlo do nazadovanja na področju pravosodja, preglednosti, delovanja medijev in demokratičnega sistema. Potem imamo ime Makedonija, ki se uporablja v poročilu in to daje nek občutek, da parlament podpira skopje. Vprašanje o imenu ni dvostransko vprašanje, to je mednarodno vprašanje. In če je to mednarodno vprašanje, je to treba reševati v okviru OZN-a. Hvala lepa, predsednik, hvala. Sedaj pa minuta in pol, gospod. E, govorniki pred menoj so omenili probleme korupcija pomanjkanje svobode e, medijev pomanjkljivosti v demokratičnem procesu. E, vse to lahko razložimo z velikimi težavami države vendar jih ne opravičujemo. največji izziv je begunska kriza. skorajda vsi begunci so na poti v evropo potovali skozi to državo. skopje je obvladal eh, ta izziv tudi s pomočjo EU. In eh, mi se seveda moramo vprašati, ali to ustreza evropskim standardom. In tu imamo pač različne odgovore. Večkrat sem eh, tudi sam potoval po balkanski poti in sem ugotovil, da obstaja eh, velika pripravljenost do pomoči. Eh, eh beguncem po drugi strani pa imamo pravzaprav eh, poročila da tam delujejo profesionalni eh, tihotapci na zadnjem obisku prejšnji teden v džindžiliji sem ugotovil eh, da Eh, so begunci poročali o nasilju strani mejnih organov. Eh, taka poročila so seveda tudi nek kazalec za eh, sposobnost integracije te države. Zamisliti pa se je treba tudi v tistih državah, ki menijo, da mora odigrati država pomembno vlogo pri zapiranju balkanske poti. Hvala, gospod Petr, le za minuto. Ivo Vajglu čestitam k odgovornemu opravljenemu delu in smislu za bistvena vprašanja politični razvoj v zadnjem letu je še bolj pokazal da evropska perspektiva makedonija nekdanje jugoslovanske republike ni odvisna samo od njene reformne volje in evropskih partnerjev ampak od njene notranje stabilnosti in kakovosti demokracije. obžalujem da je posledica notranjepolitičnega razvoja prvič pogojno priporočilo. to pomeni dodatni poziv glavnim političnim silam da izvršijo za kar so se zavezale s prženjskim sporazumom samo dosledna implementacija lahko okrepi verodostojnost pristopnega procesa in stabilizira politično sliko države kandidatke. ponovno opozarjam da begunski in drugi izzivi krepijo potrebo po bolj simetričnem napredku cele regije v smeri evropske perspektive. Hvala lepa, gospod Kovačev, minuta. Hvala lepa, gospod predsednik. Evropska gradnja ne bo zaključena, če ne bomo vključili držav Zahodnega Balkana. Ne bomo minijo migracijske krize, ampak tu imamo precej starejše težave. In ustrajal bi na tem, sovražni govor ne sme biti več v učbenikih. Tisti, ki se opredeljujejo kot Bolgari, morajo imeti možnost praznovati zgodovinske dogodke in beležiti te praznike. Te priporočila smo slišali že večkrat. In sprašujem se, zakaj je toliko nezaupanja, to, kar se je nabralo v preteklih letih. To je dediščina starega režima in to še nismo prešli. Recimo, vnuk bolgarskega pisatelja Dimitr Talev mi je povedal, da sta bili dve knjigi njegovega detka objavljeni v Skopju, ampak kršile so se avtorske pravice. Avtor naj bi bil pisan kot makedonec in beseda bolgarsko je bila zamenjena z makedonsko. Če Makedonija res želi vstopiti v Evropsko unijo v sedanjih problematičnih pogojih in okoliščinah, potem mora izpolnjevati pogoje na tej poti Evropsko unijo, predseči mora pretekla razhajanja. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se kolegu Vajglu za njegove besede in tudi sama podpiram uh, članstvo Makedonije v Evropski uniji in strinjam se tudi s tem, da je to država, ki je, ki je uspelo napredovati najhitreje med vsemi kandidatkami. Lahko pa rečemo, da tudi držimo Makedonijo v neke vrste čankalnici že več kot deset let in da se določena bistvena vprašanja rešujejo mimo pogajanj. In zaradi nespoštovanja dogovora, ki je bil sklenjen lani v zvezi z volitvami v Makedoniji, menim, da ne bi smeli premikati datuma volitev, ker je to samo pri tistim, ki si prizadevajo za tak izid. Res je, da se mora tudi Makedonija lotiti svojih reform, vendar je veliko utrpela tudi zaradi begunske krize in Makedonija potrebuje Evropsko unijo prav tako kot Evropska unija Makedonijo. Zato mislim, da bi bil skrajni čas, da svet stori vse, kar je potrebno za začetek pogajanj z Makedonijo. Gospa Maletič, najlepša hvala, najprej čestitam gospodu Vajglu na odlično pripravljenem poročilu in spoštovani gospod Han, za vas imam dve prošnji. In sicer prva, kako iznajti mehanizme za krepitev administrativnih zmogljivosti delegacije Evropske unije v Makedoniji. Makedonija je namreč izgubila 70 milijonov evrov zaradi tega, ker sistem ne deluje. Sistem pa je močno centraliziran in to nekaterim tudi tudi ustreza. Temu bi se morali v prihodnje izogniti. Druga prošnja pa ima opraviti v zvezi z vračanjem teh 70 milijonov evrov v Makedoniji, ki bi jih lahko uporabila za upravljanje z migransko krizo, ravno za upravljanje z mejami in kakovostne pogoje življenja za begunce bi lahko Makedonija tvorno porabila ta denar že sedaj smo porabili za to preveč časa. Prosim vas, da upoštevate vse to, kar mora storiti Makedonija, isto, kar morajo oddelati tudi druge države, ki so prav tako tekom eh, pogajanj pokazali iste pomankljivosti. Najlepša hvala. Gremo naprej po seznamu govornikov. rekli smo, da smo s tem zaključili uradni del razprave o tem poročilu, vendar imamo še pred seboj postopek KGI, ujemite mojo pozornost, lepo vas prosim, spoštujte čas za govor, ki je omejen na eno minuto. Gospodu Vajblu za kvalitetno poročilo makedonija se je v teh zahtevnih okoliščinah ko se evropska unija oziroma evropa širše sooča z begunsko krizo izkazala kot aktiven odgovoren in zanesljiv akter pri njenem obvladovanju. kljub zahtevnim notranjepolitičnim razmeram kljub prihajajočim volitvam ta nečlanica evropske unije bolje ščiti evropske interese in schengen kot nekatere članice schengenskega območja. pred nami je novo poročilo o napredku makedonije sporočilo komisije je iz leta v leto podobno makedonija je pripravljena da začne pogajanja skrajni čas je da tudi evropska unija oziroma svet čim prej pričneta s pogajanji za vstop makedonije v evropsko unijo gospa predsednica če preoccupazione per il. gospod caputo res smo zaskrbljeni zaradi eh, situacije v spoštovanjem otrokovih eh, pravic temeljnih pravic, svoboda medijev, osnovne vrednote Evropske unije. V celi državi ni sodelovanja, eh, ki je potrebno. Na eh, tisoče migrantov, veliko otrok eh, se nabira na meji z Grčijo, ki je ograjena z bodičo ograjo. V Skopju potrebujejo evropsko pomoč vendar pa evropska usmeritev je bistvena v tem procesu in potrebujemo jasno opredelitev eh, političnih strategij v državi, eh, predno postanejo člani. Predsedatelj, uvaženi kolegi, gospodin Han, gospod minister, blagodarena gospodin Vajgal za balansiranje dokvat. Pred blizu godino v tazi tribuno zajevih, če integriran tu na zapadnih Balkanih. Tudi jaz se želim zahvaliti gospodu Vajglu za zelo dobro opravljeno delo na poročilu. Makedonija je res eh, že dolgo čakalnici mnenje o njenem vstopu v Evropsko unijo je deljeno. Ne smemo pa pozabiti na to, da eh, prihaja k nam velik eh, tok beguncev, tega pa ne moremo reševati souzivcem. Gre za to, da eh, se moramo zadeve lotiti strateško in ohranjati evropsko podobo in evropske sanje držav kandidatk. Radi bi videli, da bi se v tej državi izvedle poštene volitve in s spomniti eh, vse organe oblasti, da je njihova naloga služiti makedonskemu ljudstvu, šele potem bodo lahko opravili vse, kar je potrebno, vključno z reformami. Najlepša hvala, gospod Krisovinos. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Poročilo komisije o napredku Makedonije iz leta 2015 zelo jasno govori o tem, da je Makedonija pridobila status države kandidatke, vendar ni naredila nikakršnega napredka in še vedno je problematično tudi samo ime, ki je povezano z različnimi ozemeljskimi vprašanji, ki še niso rešena. Poleg tega je prišlo tudi do poročil o odnosih s sosednjimi državami, kjer ni povsem jasno povedano, eh, kaj je eh, z vprašanjem spoštovanja grške dediščine in spoštovanja kulturnih spomenikov v Skopju. Evropska unija ne more sprejeti takega stanja, kjer je treba izpolniti še dodatne pogoje, prijem se začnejo pogajanja. Najlepša hvala, gospod Šoltes. Hvala, kolega Weigel. Eh, hvala za vso energijo in čas, ki si ga vložil v to odlično pripravljeno eh, poročilo. Nekdanja, se pravi Makedonija, je že deset let in več v čakalnici in opredeljena kot ena najbolj naprednih držav v zahodnem balkanu zlasti glede pogojev za eh, članstvo. mislim da seveda tam lahko rečemo da je določen notranjepolitični Eh, konflikt da seveda obstaja kar veliko izzivov vendar je danes veliko večji izziv tudi eh, begunska kriza makedonija je nosila in nosi veliko breme veliko večje breme te begunske krize kot katerakoli eh, država članica in mislim da tudi evropska unija mora preiti od besed k dejanjem in resnično tudi finančno pomagati makedoniji. kar se pa pogojev tiče pa moram reči da očitno včasih ima eh, komisija tudi eh, drugačno dioptrijo ker če pogledamo sporazum s turčijo eh, pravzaprav smo pripravljeni narediti velike odpustke to pa v makedoniji že deset let ne. Želim se zahvaliti kolegu Ivu Vajglu za odlično upravljeno delo pri tem poročilu, ki je vedno uh, uravnovešeno in pošteno, ki eh, ne eh, zanemarja velike korake naprej, pa tudi velike težave, eh, zlasti reforme, ki jih je treba bolj konsistentno izvajati na področju pravosodja, ki je še vedno selektivna, politizacija javne uprave, korupcija, interetnično sožitje je pod vprašanje in seveda ehm, svoboda medijev. Seveda se zauzema zavzemamo za eh, širitev na eh, celoten Zahoden Balkan, ampak obstaja velika politična napaka Evropske unije in komisije. Ne moremo omogočiti eh, oziroma zahtevati od Makedonije, da igra vlogo policaja, mogoče do. Grčije in do drugih v prihodnosti, kajti ne smemo pozabiti na pravično porazdelitev in zaradi tega zahtevamo eh, svobodne in jasne volitve eh, v Makedoniji in uravnotežen proces. Hvala, gospa Spiraki, eno minuto imate na voljo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi. Vprašanje je pravzaprav, kaj zahtevamo od držav kandidatk. Eh, če morajo spoštovati uh, aki Evropske unije, potem je treba vse gledati z enakimi merili, kaj se dogaja z delitvijo uh, vej oblasti, kaj se dogaja s poštovanjem manjšin, pravice govora, pravice medijev do neodvisnega poročanja in tako naprej. Ali bomo torej eh, dosledni v tem, ali bomo po eni strani sprejemali zahteve Turčije, po drugi strani pa ne prisluhnili državam, kandidatkam. Prav tako eh, poslušamo različne zahteve glede volitev v Makedoniji in potem imamo tudi zelo različna merila glede stanja na mejah. Nekdanja Republika Makedonija, moraš veliko tega storiti, da bo izpolnila vse pogoje, da ji odpremo vrata Evropske unije. Sedaj imamo še gospoda Polčaka. Mm, Najlepša hvala za besedo, gospod predsedujoči. Ne bi eh, rad sicer blokiral Eh, pogovorov o članstvu. Ampak naj začnem z zahvalo gospodu Vajglu za odlično poročilo. In eh, glede nekdanje Republike Makedonije moram reči, da še ni izpolnila vseh pričakovanj, ampak eh, dejstvo je, da morajo nekoliko pospešiti reforme, če naj doživijo našo celovito podporo za članstvo v Evropski uniji. Zadeve, ki so jih omenile kolegice in kolegi, so povsem upravičene in legitimne. Res pa je, da Makedonija potrebuje našo pomoč pri izpeljavi svojih reform in sam sem tudi član skupine prijateljev Makedonije. Najlepša hvala se, da dajem besedo gospodu komisarju. Madam minister, honorable members, Hvala lepa, hvala za to zelo zanimivo razpravo, cenjene poslanke in poslanci. Menim, da so politični vodje nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije trenutno v položaju, da lahko storijo določene korake, da pripeljejo to državo spet na pot Eh, Evropske unije in Atlantske zveze in eh, vlada se je tudi zavezala k temu. Je pa pred političnimi vodjami še veliko izzivov. Morajo ukreniti vse, kar je potrebno najprej za organizacijo volitev 5. junija. Te volitve naj bi bile ključni eh, korak izvedbi vseh reform, ki so potrebne. S tem se bo tudi država eh, pomaknila naprej in presegla obstoječo politično krizo. Vse to bomo seveda pozorno spremljali. Ta država ne more več izgubljati časa in se mora približati evropski dimenziji. Jasno pa je, da ima veliko opraviti tudi z migracijskimi tokovi in da je tudi uh, pomembno, da se politično vodstvo države osredotoči tudi na reševanje tega problema. Lahko pa vam eh, zagotovim, da bo Evropska unija pomagala tej državi tako strokovnimi znani, vendar gre predvsem za oceno konkretnih potreb. Ne gre vedno samo za neko dodeljevanje denarja, eh, treba je imeti jasne Eh, ukrepe, jasno začrtane cilje in dokazane potrebe in šele potem je možno podpreti ta prizadevanja. Politična kriza se mora zaključiti enkrat za vselej v interesu države same in tudi v interesu njene prihodnosti in prihodnosti njenih državljanov in eh, hvala za podporo tega parlamenta, za enotno sporočilo političnim vodjam te države in naj povem še to vsem, ki ste zahtevali demokratičen razvoj te države. Te kritike so sicer upravičene in strinjam se z njimi, vendar menim, da moramo razumeti tudi to, da največji vzvod, ki ga ima Evropska unija za zagotavljanje naših interesov, je izpeljati učinkovita pogajanja in moramo se učinkovito tudi pripraviti na to. Tako bomo imeli potrebne vzvode za pripravo in za samo izvedbo pogajanj. Ker potem ne bomo več mogli spreminjati zadev. Želimo pa si vsi nadaljnega razvoja vseh držav kandidat in še zlasti nekdanje Jugoslovanske republike eh, Makedonije. Še enkrat hvala za to pomembno razpravo in predanost reševanju te problematike. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa dajem besedo predstavnici sveta nekdani kolegici iz tega parlamenta. Hvala lepa, gospod predsedojoči, najlepša hvala, najlepša hvala tudi vam, gospod eh, Weigl, hvala tudi eh, soporočevalcema za odlično opravljeno delo. Eh, jasno je, da se zadeve premikajo naprej v zvezi z nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo, vendar imamo še nadalje veliko pomislekov povezanih s krhko notranje politično situacijo. Zato je treba razširiti dialog na vse deležnike na politični sceni, na vse politične partnerje. Komisija je svoja priporočila pogojevala z izpolnitvami določenih pogojev in sicer eh, z celovitim izvajanjem sporazuma iz junija in julija in z izpolnitvijo prednostnih nalog. In pri tem je povsem upravičena. O teh zadevah se bomo pogovorili tudi po parlamentarnih volitvah in takrat se bo svet bolj poglobljeno ukvarjal s to problematiko. Trenutno pa je žoga na strani političnih vodij nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije. Oni morajo pokazati rezultate in vesela sem, ker se jih večina strinja s takim pristopom. S tem v zvezi računamo tudi stalno podporo Evropskega parlamenta, ki poziva vse vodje Eh, političnih strank v nekdani Jugoslovanski republiki Makedoniji, da združijo moči pri izvedbi vseh potrebnih reform. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Imam eh, pred seboj